prvim odstavkom pravilnika, poslovnika in 153. člena. Eh, svetom bo Evropski parlament skupaj podpisal v sredo 74 zakonodajnih besedil. Besedila bodo objavljena v zapisniku današnjega zasedanja.